Prvo glasovanje je glasovanje, je poimensko glasovanje, torej prosim, da vstavite svoje glasovalne kartice v ustrezne napravice. should I just do it? The voting begins. Glasovanje se začenja. Najprej bomo glasovali o dnevnem, na, na dnevnem redu po, eno, po poenostavljenem postopku poročilo o delegaciji Evropskega parlamenta v spravnem odboru v zvezi z vprašanjem elektronskih komunikacijskih omrežij in storitvah, to je poročilo Trautmann. Torej, glasujemo in sicer poimensko glasu, glasovanje se začenja. Ste vsi glasovali? 10 sekund za glasovanje. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Konec glasovanja. Engrinete me, da hočem zdaj, kaj če boži perši, kar ti reče. Torej, sprejeto. 510 za, 40 proti. Čestitamo gospod Trautmann. Naslednja točka na dnevnem redu je eh, poročilo gospoda Stajsa in sicer s poenostavljenim postopkom. In sicer o statističnih podatkih o pesticidih, skupno besedilo uredbe, ki ga je odobril spravni odbor. In gospod Stajs je zaprosil za besedo dve minuti, izvolite. Collega's, uh, eh, eventjes een toelichting. Dit is het uh, derde verslag in een kolegice in kolegi, naj povem, da je to tretje poročilo v zvezi z uporabo pesticidov. V uh, predhodnem sklicu smo sprejeli uredbo v zvezi z trženjem in trgovanjem s pesticidi. Imamo tudi direktivo o trajnostni uporabi pesticidov, ki je bila sprejeta v prejšnjem sklicu in ta uredba v zvezi s statističnimi podatki o pesticidih, to je tretji del tega svežnja. Torej, uh, Morali smo iti na spravni odbor, kajti nekaj je, se nam je zataknilo v prejšnjem sklicu in v drugem eh, branju je bilo premalo ljudi prisotnih, zato da bi imeli dovolj glasov in da bi torej to izglasovali v drugi obravnavi. Zato sem danes prevzel besedo kajti sem se želel zahvaliti švedskemu predsedstvu in tudi češkemu predsedstvu, kajti ti dve predsedstvi sta zagotovili, da smo ohranili dobre odnose s parlamentom in med parlamentom in predsedstvom in smo tudi pisali predsedstvu, da bi pač zagotovili, da bo to poročilo ponovno prišlo nazaj v plenarno dvorano in sicer prek spravnega postopka in torej zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali. Hvala. Hvala lepa poročevalec. Sedaj pa bomo glasovali o tem poročilu, to je poimensko glasovanje, glasujemo. Peres Šoforijes. Konec glasovanja. Sprejeto 581 za, 19 proti, čestitamo gospodu Stajsu. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o poročilu gospe Geringer de Odenberg. To je poročilo o finančni pomoči skupnosti na področju vseevropskih omnežij. Kodificirana različica. To je poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 584 za, 24 proti. Čestitamo gospa uh, Geringer. Gospod Beci. Nein. Njegov glasovalni aparat ne deluje. Okay. If it's, it's, it's recorded in the v redu, to smo dali na zapisnik. Gospa Beres, izvolite. Mislim, da sem tudi jaz imela isti problem z aparatom. V redu, bomo dali to na zapisnik. Sastim. Gospod Severin. Ja, tudi vi, isti problem bomo poslali nekoga, da poskrbi. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o poročilu uh, eh, eh, Kirhopa, poenostavljeni postopek pravila o varovanju tajnosti informacij Europola. V redu, kolegice in kolegi. Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve predlaga, da parlament zavrne eh, predlog eh, sklepa. Če se oglašate z odborom, potem morate glasovati proti. Ali vam je jasno? Torej, če se oglašate, potem morate glasovati proti. Morda je videti nesmiselno, ampak eh, je res tako. Torej, to je poimensko glasovanje, glasujemo. Πέρας ψηφοφορίας. Κόνετς γλασοβάνια. Zavrnjeno. Sveta ni, je odsoten in torej to se bo avtomatsko vrnilo v pristojni odbor. Zdaj poročilo gospe Intveld o izvedbenih pravilih, ki urejo odnose Evropola s partnerji. To je prav tako. Uh, Torej, to, tukaj velja, če se oglašate z odborom, glasujte proti, to je poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno prav tako in torej poročilo se vrača v odbor. Naslednje poročilo je poročilo gospoda Albrehta. Seznam tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. To je bilo zavrnjeno in torej se vrača ponovno v odbor kot ostala dva. Eh, poročilo gospoda Diasa de Mere, izvedbena pravila za analitične delovne datoteke Europola. Isti postopek, torej koleg, eh, poimensko glasovanje glasujemo. Klonec glasovanja. Zavrnjeno in se vrača v odbor. Sedaj poročila Krkop. Sicer uh, akreditacija dejavnosti forenzičnih laboratorijev. Ne, oproščam se. Imeli smo, pravi predsedujoči, imeli smo tudi poročilo gospe Sonje Alfano in sicer o Evropski mreži za preprečevanje kriminala. Eh, glasovanje. Konec glasovanja. zavrnjeno, se vrača v odbor. Zdaj pa prehajamo na poročilo gospoda Kirhopa o akreditaciji dejavnosti forenzičnih laboratorijev. Po imensko glasovanje glasujemo. Peres, psihoforijas. Konec glasovanja. Zavrnjamo, se vrača v odbor. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo uh, gospoda Moreire o makrofinančni pomoči Gruziji. Poimensko glasovanje, prav tako glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 550 za, 55 proti, čestitamo gospodu Morejri. Zdaj pa naslednje poročilo gospoda Morejre. Gospa Konelis je zaprosila za besedo. Sorry, can I have a technician? ali eh, mi lahko pos, posim pošljete tehnika, ker moj aparat ne deluje. Ja, takoj bomo poskrbeli. No. Gospod predsedujoči, tudi moj aparat ne deluje. Prosim, dvigujete eh, roke. Eh, Dvig, dvignite roke, če vaš aparat ne deluje. Torej, kdor ima probleme, naj dvigne. Zdaj pa prehajamo na naslednje poročilo Moreira, makrofinančna pomoč Armeniji. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 580 za, 29 proti. Zdaj pa prehajamo na poročilo Rensdorfa. Makrofinančna pomoč Srbiji. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto 583 za 23 proti. Čestitamo gospodu Ransfordu. Naslednja točka, poročilo Vinkler Makno, finančna pomoč Bosni in Hercegovini. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 583 za, 23 proti. Čestitamo gospod Winkler. Naslednje poročilo je poročilo Bulmano. Skupni, skupni sistem davka na dodano vrednost. To je po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto 576 eh, za 61 proti. Čestitamo gospod Bulman. Naslednje poročilo gospa Rosbaha in sicer o spremembah prilog 2 eh, in 3 konvencij OSPAR. Glasujemo, sicer poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto 624 za 30 proti. Čestitamo gospa Rosbaha. Naslednje poročilo eh, gospe Geringer o sporazumu Evropske skupnosti Danska o uročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih in gospodarskih zadevah. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 651 za 19 proti. Še eno poročilo gospe Geringer in to je o sporazumu Evropske skupnosti Danske o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odložb v civilnih in gospodarskih zadevah. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto, 648 za 19 proti, če sitamo gospa Geringer. Zdaj pa poročilo Fraga iz TVS o obnovitvenih načrtih za Grenlandsko morsko ploščo. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 638 za, 17 proti, če sitamo gospa Fraga. Naslednje poročilo je poročilo Koha. in sicer pristop Evropske skupnosti v konvenciji o mednarodnem železniškem prometu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 640 za, 17 proti, če si tamo gospod Kok. Poročilo Wallis, eh, protokol o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 617 za, 23 proti, če se tamo gospa Wallis. Naslednje poročilo. Ne. Imerišja diataksi, provlepiti psufori. Ja, naslednja točka na dnevnem redu je poročilo uh, eh, Zjefka o zahtevi za zaščito poslanske imunitete Tobijasa Flügarja, ki ni več član Evropskega parlamenta. Ne vem, če, je, če pristojni odbor meni, da moramo glasovati o tem ali pa ne. V redu bomo glasovali v vsakem primeru. Torej, to bo glas, enotno glasovanje, eh, torej z dvigom roke, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Sajer o prilagoditvi regulativnemu postopku s predlogom peti del. Naj vam povem, da imamo predloge sprememb od 1 do 10, ki so bili umaknjeni. In torej bomo glasovali enostavno o predlogu brez predlogov sprememb. Kdo je za? Proti. Torej, zavrnjeno torej. ali odbor želi, no, Evropska komisija bi želela umakniti eh, predlog. Gospod Sajer, želite spregovoriti? Kjer je dima? Gospod Dimas, ne, mislimo, da ne bi umaknili predloga. Ono što raz si ne hižu me, Hvala lepa. Imamo še določene predloge sprememb. 11. Kdo je za predlog sprememb 11? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 12. In sicer eh, drugi odstavek. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. In še končno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 622 glasov za 18 proti. In še zadnja točka na dnevnem redu, to je poročilo gospoda Alvara in sicer o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene. Gospod Luhan je zaprosil za besedo, preden glasujemo. Hvala lepa, predsedujoči. Naj vas zaprosim v imenu skupine EPP, da glasujemo ločeno o predlogu spremembe 27. To zadeva polni dostop Eurojustu in Europolu do podatkovne eh, baze in bi prosil vse kolege, da glasujejo proti. Uh, Kjer Luhan, e, eh, ekete se parasi, distihoš. Uh gospod Luhen, na žalost. Vi uh, ste že presegli časovno omejitev, torej eh, rok je že zapadel za to prošnjo in uh, rok za to vrstne prošnje je že zapadel, vsekakor pa lahko ločimo 27. odstavek, torej je za ločitev, za ločeno glasovanje, naj dvigne roko. proti. Torej, prošnja je zavrnjena. Ja, bomo preverili, to je moj najljubši del v vseh postopkih. V redu, bomo elektronsko preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Prošnja je zavrnjena s 335 glasovi. V redu prehajamo k glasovanju o poročilu Alvaro. Imamo blok, eh, torej je predlogo spremembe iz odbora, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Poimensko glasovanje zdaj o predlogu spremembe 78 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 85 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 86 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 87 je bil umaknjen, torej bomo glasovali samo o številki 20. Predlog sprejme 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 89 do 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Od 39 do 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, sprejeto. Se pravi, da številka 90 je brezpredmetna. Predlog, tako kot je bil spremenjen, za, proti, vzdržani, sprejeto. In zdaj pa končno glasovanje, elektronsko glasovanje, glasujemo vzdržani